poročilu, ki je bilo sprejeto v mesecu septembru, kjer ugotavljamo, da bi to povzročilo veliko škode v naravi in tudi povzročilo eh, razselitev indijanskih eh, ljudstev. Gre namreč za zadnje indijanska plemena v regiji Visoka. Predstavnica podpredsednice komisije, gospa Ashton, je dejala, da gre za notranjo zadevo Brazilije, vendar lepa pravi, da so razmere in pravice, eh, ki jih uživajo oziroma katere se kršijo indijanskim plemenom, so tudi predmet dialoga o človekovih pravicah med Brazilijo in EU, da EU želi prispevati k zaščiti gozdov v območju eh, okrog Belomonte in da se okolje in podnebne spremembe nahajajo v samem osrčju strateškega partnerstva EU-Brazilija. V luči tega konteksta in tudi upoštevajoč vključenost evropske industrije v projekt Jezu Belomonte, še posebej družbe Alstom, zahtevamo od komisije in sveta, da nam obrazložite, kako sta projekt Belomonte in širše vprašanje hidroelektričnih central na Amazonki predmet dialoga EU-Brazilija o človekovih pravicah in kakšni so odzivi ki jih prejemamo strani Brazilije. Naj nam povedo, kako ocenjujejo okoljski učinek teh projektov na globalni ravni, ko gre za to vrstne eh, velikanske infrastrukturne projekte v Amazoniji, ter da nam sporočijo, kakšne so možnosti, da bi Evropska unija igrala aktivnejšo ulogo pri omejevanju negativnih posledic to vrstnih projektov in tudi kakšne so možnosti, da bi spodbujali trajnostni razvoj. Naj najprej povdarim, da je vprašanje teh jezov in eh, domorodnih ljudstev konstanta pri našem delu, da smo zelo zavezani tej tematiki tako člani kot eh, naši uradniki, Gabi dela na tem področju že dolga leta, za kar se jih tudi zahvaljujemo. Tako, gospa Gres dobi besedo. Ste bo? Merci beaucoup, madame la... Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala odboru DEVE za to, da ponovno obravnava to tematiko in da je ponovno podaril svojo podporo boju proti temu megaprojektu, ki povzroča hudo škodo v Amazoniji in ki tudi uničujoče vpliva na lokalno prebivalstvo. Kot je omenila predsednica, se ljudje na terenu borijo proti, bojijo proti, <laughs> borijo proti temu projektu, za kar morajo plačati tudi z lastnim Eh, življenjem trpi tudi biotska raznovrstnost. Že dolga leta se borimo za to, da bi bil uslišen tudi njihov glas. V komisiji smo februar 2010 stavili ustno vprašanje, tudi osebno smo gospod Ashton Maja 2010 upozorili na to vprašanje, vse čas smo skušali eh, te pomisleke vključiti tudi v naše parlamentarno delo, tudi jaz v svoje, naprimer v obeh poročilih, ki ste bila, eh, bili omenjeni o dostopu do energentov držav v razvoju in pa tudi poročilo o infrastrukturnih projektih in na jezovih. Torej, uporabili smo številne institucionalne in pa tudi medijske poti, ki so nam navolili, da bi opozarjali na to problematiko. Ta megaprojekt je v neskladju z ustavo države, kar so ugotovile tudi pravosodne Eh, oblasti oziroma pa sodna veja oblasti v tej državi, pa vendarle ni prišlo do pravega posvetovanja z avtohtonim prebivalstvom. To ni prepričilo dejstva, da se je 28. augusta ponovno začelo oziroma nadaljevalo z gradnjo. Zakaj? V osrčju te borbe med eh, vlado in eh, lokalnim prebivalstvom je izbira usmeritve energetskega razvoja. Ta jest naj bi stal približno 10 milijard evrov za predvideno kapaciteto 11.233 megavatov, ampak le 4.500 jih bo na voljo 6 mesecev v letu in le 13 odstotkov bo izkoriščenih lokalno, 30 odstotkov pa bo prodanih v tujino. Ali Evropska unija lahko sprejme ali še huje sodeluje? neposredno pri tem nasilnim preselitvam prebivalstva, izkoriščene resursov, uničevanja Amazonije, ki so ključa sveta, iz izključno ekonomskih razlogov. Če Evropska unija ne podpira to vrstnih dejanj, potem tudi naša podjetja ne smejo in eh, ne morejo sodelovati pri tem projektu. Ampak vsi tu vemo, da Evropska podjetja sodelujejo. Moje vprašanje je torej zelo enostavno kaj lahko in kaj želi Evropska unija, Evropska komisija storiti za to, da izvaja pritisk na brazilsko vlado, predvsem pa kaj nameravajo storiti naše vlade in zato moramo zagotoviti vsaj to, da evropska podjetja ne bodo sodelovala pri uničevanju biotske raznovrstnosti ob popolnem nespoštovanju človekovih pravic in avtohtonih ljudstev. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Evropska komisija, ki jo zastopa gospod Niklas Henley in gospod Etienne Collet. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci. Kot veste, je to vprašanje, ki je bilo v obliki pisnih eh, vprašanj že dvakrat postavljeno komisiji in eh, enkrat eh, gospe Ashton, ki je že odgovarjala na en. Seveda, eh, danes so pred nami še dodatna vprašanja, ki se jih bom čez nekaj trenutkov dotaknil. Lahko vam zagotovim, da Evropska komisija in Evropska unija nasploh zelo pozorno sledi izvajanju tega projekta. Vendar, kot smo že v prejšnjih odgovorih, zlasti se strani podpredsednice komisije povdarjali, je pač to nacionalni projekt in njegovo izvajanje je del nacionalne suverenosti. Zato se Evropska unija nima pravice vmašavati v ta projekt. Vendar Evropska unija ima reden dialog z vlado Brazilije, tako na področju eh, varovanja okolja, kot tudi človekovih pravic. In dialog na področju človekovih pravic se eh, dotakne veliko krat tudi pravic domorodnih ljudstv. Kar zadeva okolje, poznamo poročilo, o katerem je bilo tukaj govora. Komisija seveda dobro pozna tudi delo Mednarodne komisije za jezove in infrastrukturo. In eh, v tej komisiji poteče razprava o temeljnih vprašanjih eh, jezov, njihovem prispevku k energiji in tako naprej članice Združenih narodov dobivajo poročilo te komisije in komisija jih eh, s svojimi poročili opozarja, da naj same razmišljajo pri sebi, če imajo načrte za gradnjo jezov, kaj vse je treba tukaj poštevati. V kontekstu strateškega partnerstva na področju okolja, ki se je začelo leta 2007 z Brazilijo, so seveda okoljevarstvena vprašanja bistvenega pomena. Partnerstvo poteka v obliki dialogov o eh, okolju in eh, podnebju. Vendar Belo Monte je mednarodni projekt in naj vam poskušam odgovoriti na vprašanja, ki ste jih zastavili. Prejšnja vprašanja so se nanašala na vključevanje verov financiranja Evropske unije, bodi si strani komisije, ko gre za razvojne eh, cilje ali pa se strani Evropske investicijske banke. Torej, gradnja jezu je v Braziliji domače vprašanje, vendar ima komisija nekaj možnosti intervenirati, recimo v obliki različnih projektov sodelovanja, ko gre za varstvo okolja na območjih, na katerih se nahajajo jezovi, ne samo ta. Lady Ashton si v teh dialogih prizadeva, da pospešujemo naše uh, eh, ustrajanje na trajnostnem razvoju, trajnostnem izkoriščanju naravnih verov, ne da bi pri uh, takšnih projektih prišlo do dodatne izgube gozdov. kar zadeva vprašanje domorodnih ljudstev. Nekaj časa že vemo, da je leta 1992 brazilska vlada začela spremati nacionalne ukrepe, da bi priznala pravice domorodnih ljudstev. Brazilija je ratificirala konvencijo Mednarodne organizacije za delo na področju zaščite domorodnih ljudstev. 10. septembra letos je Brazilija. objavila posebno odločbo državnega tožilstva Brazilije, ki se nanaša na prihodnje razmejitev eh, ozemelj, na katerih eh, živijo domorodna ljudstva v okolici Belo Monteja. Evropska unija in eh, latinskoameriške države eh, so v zvezi s tem zahtevale, da bi se pri teh projektih morali izogniti eh, temu, da bi prišlo do nespoštovanja človekovih pravic domorodnih ljudstev, zlasti tistih, ki jih eh, nasilno hočejo pregnati iz lastnih ozemlja. Zato je treba zaščititi, kot je to v srčiki našega eh, delovanja za partnerji, zlasti temeljne eh, pravice domorodnih ljudstv. Od začetka projekta pred 10-15 leti je potekal, kot pravi brazilska vlada, zelo širok eh, postopek posvetovanj tudi za domorodnimi ljudstvi. Vendar to pravijo eh, na, v brazilski vladi velja tako ali tako za vse eh, takšne projekte. Brazilija povdarja, da je bilo zelo težko uskladiti interese vseh domorodnih eh, skupnosti na eni strani in tistih, ki potrebujejo energijo na drugi strani. Medameriška komisija za človekove pravice se je nekaj časa ukvarjala z uh, temi vprašanji. Evropska unija že leta aktivno podpira pravice domorodnih ljudstev v Braziliji z podporo nevladnim organizacijam in v ta namen imamo posebno proračunsko vrstico. Projekti, ki, se, ki smo jih financirali, so bili namenjeni okrepitvi pravic domorodnih ljudstev, zlasti uveljavljanju njihovih eh, državljanskih pravic in pravic eh, do zemlje, na kateri eh, živijo. Tudi pomoč eh, nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z sodelovanjem z pravosodnimi organi v Braziliji, smo zagotovili. Evropska unija podpira pravice domorodnih ljudstev in trajnostnega razvoja. Zato smo veliko projektov financirali, ki so namenjeni domorodnim ljudstvom, njihovim eh, državljanskim pravicam in podobnemu. Delegacije Evropske unije, države članice Evropske unije so nenehno v stiku z civilnimno družbo v Braziliji in z domorodnimi ljudci oziroma njihovimi predstavniki v Braziliji. Naj se sedaj dotaknem vprašanj gospe Grace. Sprašujete, ali lahko komisija vpliva na odločanje brazilske vlade. Izjava, ki sem jo pravkar hitro prebral, je seveda skupna izjava vseh služb komisije, ki se ukvarjajo s tem. O, te, o tem konkretnem projektu še nismo razpravljali v službah. Evropska komisija zato v tem trenutku nima formalnega stališča ko smo že odgovarjali na pisna vprašanja v preteklosti, no to je naredila podpredsednica Ashton, smo povdarili, da je odločanje povečano, povezano z tem jezom pač suvereno vprašanje eh, brazilske vlade. Tukaj nima Evropska unija nobene pristojnosti. Ko pa gre za stališča posameznih držav članic, seveda kot eh, uradnik Evropske komisije ne morem odgovarjati na takšno vprašanje. Verjetno, če boste to vprašanje zastavili komisiji, bomo poskušali najti odgovor eh, v okviru sveta ministrov. Vprašanja, ki se nanašajo na odločitve posameznih evropskih podjetij, ki delujejo v Braziliji, so seveda vprašanja, ki se tičejo samih podjetij. Tukaj komisija nima ne zakonodajne, ne drugačne podlage, da bi lahko vplivala na njihove odločitve o posameznih naložbah. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala. Čakamo komisarja Pibelksa. In ker mislim, da prihaja, bom sedaj končala to razpravo o projektu Jezu Belomonte v Braziliji. Do 11. oktobra lahko vložite predloge sprememb tem vprašanjem in eh, samo besedilo, končno besedilo bomo sprejeli na zasedanju našega odbora 5. novembra. Non, cher fils, je ne comprends plus rien. je souhaite chaleureusement la bienvenue. Med nami toplo pozdravljam komisarja Pibaksa, ki je prišel k nam na razpravo o razvojnih ciljih tisočletja po letu 2015, kajti leta 2015 najverjetneje ne bomo dosegli tistih osem ciljev, ki smo si jih obljubili vseh eh, sto 89 držav, ki so leta 2004 cilje opredelile. Seveda smo dosegli pomemben napredek v leta 2000, ampak potreben bo še večji napredek do leta 2015, samo tri leta so nam še ostara do takrat. Ugotovljeni napredek je zelo raznolik od države do države, od regije do regije. In nekatera, nekateri cilji verjetno ne bodo doseženi do leta 2015. Prihodnje leto bodo Združeni narodi opravili novo oceno doseženega napredka v smeri ciljev tisočletja in zato bo potrebno tudi opredeliti okvir za razvoj po letu 2015. Julija 2012 je zato generalni sekretar OZN, gospod Mark Imun, najavil, da je bil gospod komisar Pibalks imenovan za člana panela na visoki ravni za določitev agende za obdobje po letu 2015. Gospod Pibalks je že sodeloval na prvem zasedanju tega panela in eh, zato me zelo zanima, kaj je bilo povedano na tem sestanku in pa tudi v okviru javnega posvetovanja, ki ga je komisija sprožila po tem sestanku. Predem dam besedo komisarju Pibalksu, naj eh, povdarim še naslednje. Svetovna strategija razvoja polite 2015 se sooča z vrsto zelo raznolikih eh, izzivov, ki so zelo drugačni od izzivov, s katerimi smo se soočali v 90-ih letih prejšnjega stoletja politični in ekonomski horizont se je bistveno spremenil po prelomu stoletja in zato moramo upoštevati tudi nove tendence in novo realnost v svetu. Gospod komisar, beseda je vaša. Časa imamo dovolj, tako da brez skrbi. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, dragi gostje. Zelo sem vesel, da sem dobil priložnost, da v relativno zgodni fazi se z vami pogovarjam o doseganju razvojnih ciljev in o agendi po letu 2015. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon je imenoval panel na visoki ravni, ki se ukvarja z prihodnjo razvojno agendo predsednik Indonezije je tisti, ki vodi ta panel. Eh, v njem pa so poleg njega še zelo pomembni ljudje, kot recimo predsednik vlade Združenega kraljestva in tako naprej. Gre za eh, predstavnike celega sveta, ki so v tem panelu cela vrsta držav v razvoju in razvitih držav je zastopana v tem organu. Sestava je zelo pestra. 26 članov ima ta organ iz Evrope, potem predsednik eh, Köhler iz Nemčije, naprimer, potem sam sem član, eh, nekdo iz Francije in še nekateri drugi. Torej, formalno smo člani tega panela kot eh, individualne osebe, ampak seveda, če je človek eh, komisar, mora razmišljati ne samo o lastnih eh, izkušnjah, temveč mora poskušati doseči tudi določen napredek v procesu. Vsekakor bom izkoristil to priložnost danes, da nekoliko bolj osebno govorim o tem. Prvi sestanek je bila okrogla miza, uvodni nagovor je imel Ban Ki-moon in v tem nastopu je pustil vse vrata odprta. Rekel je, potrebujem vaše poročilo, zato da se bom lahko sam pripravil na nadaljne delo. Ni nam uh, dosta, zastavil ciljev in uh, smernic dela. Poleg tega tudi člani panela še nismo določili eh, smeri delovanja. To je bilo prvo vodno srečanje, sedaj pa sledi naslednji sestanek 31. oktober, 1. in 2. novembra v Londonu. Tukaj bomo vključili v naše delo vse zainteresirane deležnike, potem se bomo povezali bolj z New Yorkom in poskušali bomo dobiti nek vrste občutek, kam stvari gredo. Danes bi želel povdariti, da bomo na podlagi prvih eh, dogovorov organizirali javna posvetovanja z vsemi deležniki in to je tisto, kar nas zelo zanima. Kot komisar bi želel doseči naslednje začetku naslednjega leta moramo priti do skupnega stališča v Evropi o tem, kaj hočemo doseči v prihodnosti po letu 2015. Sveda ni pomembno samo, da se dogovorimo za neko skupno stališče sami, temveč, da potem na tej podlagi gradimo uh, dialog z partnerji da se ne bo ponavljala preteklost, ko so nam nekateri očitali, da smo preveč časa posvetili notranji koordinaciji, premalo pa sodelovanja s partnerji. Tokrat to mora biti to drugače. V 27. terici in še komisija je organ, ki ga je treba prišteti k temu, imamo ogromno potencijalov, da se dogovorimo za skupno stališče, da Pri tem vključimo partnerje, to so organizacije civilne družbe, zlasti iz držav v razvoju. Da ne bomo prišli do sklepa pri državah v razvoju, češ, da jih ne poštevamo. Temu se moramo izogniti na vsak način. Mislim, da moramo biti ambiciozni, seveda pa moramo izhajati iz realnosti. Zagotoviti pa moramo kontinuiranost eh, tega procesa. Pripričan sem, da lahko Evropska unija resnično uh, naredi veliko v prihodnosti, ki bo sledila letu 2015, eh, do katerega smo si zastavili razvojne cilje tisočletja. Tudi sporočila iz Rija so tista, ki jih je treba upoštevati. Države v razvoju se danes zelo osredotočajo na cilje eh, tisočletja zlasti na boj proti revščini. Tudi mi moramo prispevati svoje, da se na nek eh, koordiniran in trajnostni način lahko zoprstavimo revščini. Boj proti revščini je nekaj, kar mora biti v srčiki naših prizadevanj, tako v Evropi kot tudi po svetu. Kaj bi še morali poskusiti? vključiti v delo panela na visoki ravni. Korakoma moramo uh, delovati do leta 2015, ko gre za doseganje ciljev tisočletja. To velja za Evropsko unijo kot naše partnerje in pri tem moramo biti enako ambiciozni pri doseganju uh, ciljev tisočletja, kot smo bili v preteklosti. Pravzaprav ne moremo sedaj govoriti, da je kozarec eh, polpoln. Leto 2015 je res za vogalom in vemo, da so nekatere napovedi, ki jih imamo sedaj pred seboj, zelo pesimistične. Kljub temu imamo leto 2013, 2014, 2015 pred seboj, dosti časa nam je še torej ostalo za delo. Poleg tega bi na ta način morali ustvariti neke vrste odskočno desko za razmišljanje o prihodnosti po letu 2015. Agenda 2015 bi po mojem eh, mnenju morala biti bolj ambiciozna v primerjavi s tistim, kar imamo danes. Od dogovora o razvojnih eh, ciljih tisočletja v letu 1990 se je svet zelo spremenil gospodarsko, finančno, tehnološko, spoju, spremenil pa se je zlasti politično. Naprimer, vsi vidimo, kako hitro neka država, če ima dobro vlado in ima ustrezno podporo, se lahko izkoplje iz obupne revščine. Istočasno pa smo ugotovili, da večje blagostanje lahko povzroči uničevanje naravnih virov in vse večje razlike med eh, ljudmi. Zato se moramo osredotočiti na odpravo revščine v naslednji generaciji. To pa moramo delati na trajnostno način, tako da se ne bo revščina ponovila pri eh, generaciji, ki bo sledila tej. zdi se nam, da ne smemo biti tukaj naivni. Razvojni cilji tisočletja so nekaj, kar je treba trajnostno dosegati. Nekatere cilje smo dosegli, recimo, večina otrok na svetu že ima dostop do izobraževanja, ampak to ne velja za vse. Obstajajo še milijoni otrok po svetu, ki ne morejo uživati prednosti osnovnošolskega izobraževanja. Vsakemu otroku moramo to čimprej zagotoviti. Jasno je, da bi lahko bili bolj ambiciozni, ko oblikujemo prihodnje cilje. In mislim, da tukaj ne smemo biti polovičarski. Moramo si zastaviti cilje in zagotoviti vse, eh, kar je potrebno za to, da bodo naši državljani te cilje lahko in njihove rezultate uživali. Treba razmišljati o napredku. In mislim, da je treba priznati, da smo kar nekaj že naredili, ko gre za razvojne cilje tisočletja. Nekateri so preveč kritični tukaj. Dosti stvari smo že naredili pri lažjih ciljih, ko pa gre za bolj kompleksne cilje, kot recimo pravice žensk, tukaj pa so stvari težje. Z, ne moremo samo z zagotavljanjem porodnišnic ali e, bolnišnic eh, ženskam se zadovoljiti. Gre za proces, ki traja. In to je proces, ki je prinesel že nekaj rezultatov. Obstaja nekaj stvari, ki jih je treba še pokritizirati, ampak treba je biti pogumen za prihodnost. Torej, odpravljanje reševanj, eh, oprostite, revščine mora biti v srčiki našega prihodnega dela in to je naša glavna prioriteta. Glede na Napredek v svetu in priložnosti, ki jih prinaša tehnologija, ne smemo postati premalo ambiciozni na tem področju. Seveda, v okviru razvojnih ciljev tisočletja se osredotočamo na nekatere tehnološke dosežke, ne pa na vse. Moramo se osredotočiti na tiste, ki bodo omogočili eh, človeku, človeka dostojno življenje treba se vprašati, kako eh, dostojno življenje zagotoviti vsakomor do leta 2030. V 90-ih letih smo razvojne cilje desetletja videli kot nekaj, kar se sredotoča na najrevnejše. Ampak danes je tako, da državljani po vsem svetu, tako tisti z visokimi, kako tudi z srednjimi dohodki, uh, so vedno bolj eh, prizadeti zaradi problemov, ki zadevajo celotno populacijo. Še več. V številnih bogatejših regijah v svetu, vključno z eh, našo regijo, imamo sedaj prav tako veliko državljanov. Okvir osebnega pomena za vse je pomemben, potrebno je spodbujati nek eh, okvir sodelovanja vključiti moramo vse državljane Latvije, Nigerije, vseh držav po svetu. Pri svojih izzivih za čas po razvojnih ciljih tisočletja smo začeli tudi širok postopek eh, posvetovanj. Imeli smo več kot eh, sto pomembnih prispevkov in to je jasno pokazalo, da državljani in pa nevladne organizacije podpirajo razvojne cilje tisočletja in da cenijo zaveze, ki jih je sprejela Evropska unija. Uh, mislim, da lahko še vedno, tudi v teh čeških časih, ohranimo našo raven financiranja. Poleg tega državljani želijo nov okvir, ki bi nas pripeljal v prihodnost. Številni so povedali, da je ena izmed pomankljivosti oziroma ena izmed šipkih področji razvojnih ciljev tisočletja je ta, da se ti cilji niso spopadli z ključnimi razlogi za revščino. Govorimo o boju proti eh, korupciji, socialni zaščito, eh, dinamiko populacije in pa prilagoditve podnebnim spremembam. Um, ko gre za vizijo dostojnega življenja za vse, bi mm, lahko predlagali osredotočenje na tri stebre. Najprej posodobitev tisočetnih ciljev, s katerimi bi zagotovili dostojno življenje za vse. Postavili bi minimalne kriterije, pod katere ne bi smel pasti nihče če želimo biti uspešni, moram seveda izkorinjanje revščine ostati naša glavna prednostna naloga. Ta MDG plus bi torej poskrbel za to, da bi vsakemu državljanu na svetu bile spoštovane njegove osnovne pravice. To bi morali spoštovati tudi vlade teh državljanov. Eh, tudi najrevnejše države bi morale dobiti podporo med eh, narodne družbe. Potem iz tega javnega posvetovanja je postalo jasno tudi to, da razvojni cili sami ne bodo jamčili dostojnega življenja. Brez eh, dostojanstva pa revščina ostaja. Drugi stebr bi se zato osredotočil na zagon, torej eh, pobude za dobrobit, torej iz eh, človekove pravice, enakost med ljudmi, gospodarsko rast in pa tako naprej. Eh, in tretjič, spoznati moramo, da sedaj živimo na netrajnosten način. Če bomo nadaljevali tako kot do sedaj, bomo potem eh, leta 2050, ko bo prebivalcev na svetu 9 eh, milijard in ko bomo imeli 50 odstotni porastek porabe po hrani in 40 odstotkov po energiji, bomo s tem prišli do meje našega planeta in eh, naše generacije, prihodne generacije bodo zato postale bolj revne. Zato moramo poskrbeti za zniženje revščine. Kajti moramo pomagati ljudem, da se resnično izvijajo iz revščine, brez da bi se k revščini vrnili. Ne podcenjujem težav, eh, ki nas čakajo. Zato je pomembno tudi spremljanje ukrepov, ki so bili sprejeti v okviru Rio plus 20. Torej, eh, moramo se osročiti tudi na dobro upravljanje naravnih virov. Vsaka vlada mora spoštovati svoje zaveze do državljanov, ko gre za dobro upravljanje eh, svojih virov, od gostov do fosilnih goriv in tako naprej, mineralov, zemlje, vode in tako naprej. Še več kot to. Dobro upravljanje pomeni tudi to, da moramo ustrezno uporabiti dohodek od naravnih virov in da moramo tega upravljati na dober način, tako da zmanjšamo izkoriščanje teh naravnih virov. Treba je določiti jasne cilje, s pomočjo katerih, eh, oziroma takšne cilje, s katerimi Eh, bomo lahko nagovorili vsakega državljana in uh, vsak državljan bo tako lahko poklical svoje vlade kot odgovornosti. Bistveno ohrani zato te tri stebre, ki sem jih pravkar naštel. S tem bi poskrbeli za okvir, ki bi vsem omogočil dostojno življenje. Prav gotovo me boste vprašali, kaj pa MDG in STG. Um, ehm, ni treba, da razmišljamo o tem, kako to povezati, kako to združiti. Ne, moramo razmisliti o tem, kaj želimo doseči za svet. S tem so MTG in pa STG lahko takšni, da se med seboj dopolnjujejo, ampak najprej treba določiti, kakšni naj bodo naši cilji. Če bomo skušali umetno ločiti ali povezati oboje, potem bomo s tem sprožili napačno razpravo. Mednarodna skupnost mora razumeti, da so ti cili univerzalni. Zato to zame ni glavno vprašanje, ki ga moramo rešiti danes. Sedaj pa bi želel še spregovoriti o razvojnih ciljih tisočletja in večjem finančnem okviru. Res je, da moramo ostati osredotočeni na izpolnjevanje ciljev tisočletja, ti so bili do sedaj zgodba o uspehu in Evropska unija je bila njihov največji podpornik. Uh, osredotočili smo se na boj proti revščine in število ljudi, ki živijo v absolutni revščini, se je znižalo za 600 milijonov evrov od leta, od 90-ih let. Uh, na veliko smo lahko ponosni, ampak nismo še dosegli vseh ciljev. Uh, Eh, MDG so pustili še nekaj nedoseženih ciljev. Glavni cilj eh, tisočetnih ciljev pa je bil zmanjšati revščino in pa lakoto na svetu. Naša neposredna prednostna naloga mora biti ta, da se osredotočimo še na izpolnjevanje še neizpolnjenih tisočletnih ciljev. S tem bomo nadaljevali do roka leta 2015, zlasti v tistih državah in pa sektorjih, ki so najbolj prizadeti. Dodatno financiranje, torej eh, naprimer pobuda dodatna milijarda za tisočletne cilje, kaže na to, kako zavezana je Evropska unija temu, da bi do konca izpolnila tisočletne cilje ta pobuda kaže tudi na to, da poleg pametnega oblikovanja politik potrebujemo tudi boljše financiranje in zato potrebujemo tudi podporo vaše hiše. Tako kot vi, kakor tudi državljani, ki so se odzvali na naš postopek posvetovanja, vem, da želite pomagati partnerskim državam pri tem, da dosežejo svoje cilje do leta 2015 oziroma tudi po, eh, v času po letu 2015 vsi pa vemo, da potrebujemo tudi po letu 2015 dobre politike, eh, razvojno pomoč. Na ta način bomo lahko poskrbeli za pravično porazdelitev virov po eh, razvitem svetu in pa svetu v razvoju. Mi smo podvojili svojo kolektivno pomoč od leta 2000. Spodbudili smo tudi izvoz iz eh, držav v razvoju in smo ena izmed eh, redkih držav, ki smo dali kvote prost dostop eh, revnim državam do našega trga. In zato si moramo še naprej prizadevati, prav tako si moramo prizadevati za širjanje naših osnovnih vrednot. Državljanom Evropske unije in davkoplačevalce moramo dokazovati, da sredstva, ki jih porabimo za razvojno pomoč, prinesejo tudi najboljše možne rezultate. Naj še enkrat jasno povem in za te besede prevzemam odgovornost. Torej, želim, da se denar davkoplačevalcev porablja odgovorno, eh, torej, ko gre za denar za razvojno pomoč. Časi so težki tukaj v Evropi in zato moramo poskrbeti za to, da bomo naša sredstva trošili še bolj pametno. Ampak naj vam zagotovim, da bom enako strok za na da bi bil enako strok pri naših virih, tudi če bi bili sredi gospodarskega razcveta. Evropska unija, Evropsko unijo so neodvisni organi prepoznali kot vodilno donatorko. Uh, smo eni izmed petih najbolj preglednih donatorjev na svetu. To, torej v družbi Anese, Dutch Global Fund in pa še neka druga organizacija. No, ampak lahko še izboljšamo naše rezultate, vendar pa mislim, da smo že na ravni, na kateri smo lahko uh, ponosni. Evropska unija torej prinaša dodano vrednost razvojnemu sodelovanju. Evropska pomoč deluje. To financiranje, ta pomoč je ena izmed najbolj učinkovitih na svetu in zato bi želel, da bi bila ta pomoč omogočena tudi v naslednjem večernjem finančnem okviru. Zame je to, da smo eni izmed svetovnih najboljših dobro, ampak to ni uh, dovolj dobro. Mislim, da bi se lahko odrezali še bolje. Sedaj si zelo prizadevamo za to, da bi izvajali agendo za spremembo, da bi se pripravili tudi na naslednjo programsko obdobje, um, da bi pripravili kriterije za dodelevanje pomoči in želim, da bi se osredotočili na nekaj prednostnih nalog in da bi te jasno določili, tako da bomo vedeli, kaj želimo doseči v naslednjih sedmih letih. Prav tako želimo se osredotočiti na socialno komunikacijo, na eh, vključevanje civilne družbe in na odpornost. Resnično menimo, da če, bomo, če nudimo humanitarno pomoč, potem se nam to zdi nek izziv. Razvojna pomoč pa bi morala biti še bolj učinkovita. Moramo si prizadevati za odpornost držav, ki jim pomagamo. Evropska unija mora torej še izboljšati svoje delovanje. Najhujša uh, kritika, ki jo lahko sprejmem in kjer se mi zdi, da je naše delovanje prepočasno, torej, To področje so sami postopki, ti so prepočasni. Vem, da so ti postopki potrebni, ampak uh, moramo poskrbeti za to, da bo vse skupaj odobreno hitreje. Mislim, da moramo biti jasni tudi, ko gre za predvidljivost um, tega, čemu so namenjena naša sredstva. No, naslednji finančni okvir kaj gre tukaj dobro in kaj gre slabše. Mislim, da je zelo pomembno to, da imamo v pogajalski škatlici eh, zapisano določeno številko v zvezi za pomočjo. Ampak ne morem sprejeti tega, da bi morali krčiti sredstva v vsakem naslovu. Naš predlog za zunani svežen, torej vsaj za razvojno sodelovanje, temelji na teh nič cela sedem odstotkov. Um, torej, ko je komisija podala predlog, smo razumeli to, da morajo biti države članice na višji ravni, kot so. Pomoč Evropske unije bi morala predstavljati 12 odstotkov celotne pomoči. Uh, mi smo takrat zapisali, da bi 12 odstotkov šlo v proračun, nič več, nič manj. Če bi znižali ta odstotek, bi to bilo preprosto nepravično. To bi pomenilo, da dobro zaveze so eno, eh, večletni finančni okvir so pa nekaj drugega. To ne bi bilo prav. Gre za podpora najrevnejšim, gre pa tudi za investicijo v našo prihodnost. Več razvojne pomoči podpira boj proti terorizmu, varnost, Na ta način se lahko borimo proti nestabilnosti, proti terorizmu. To nam ponuja velike gospodarske priložnosti. Vsi govorijo o Afriki. Afrika bo kmalo imela dve milijardi ljudi. Če želijo imeti prihodnost, eh, torej v prihodnosti bodo oni postali tudi eh, potrošniki in proizvajalci. To torej ponuja gospodarsko priložnost. Če mm, jim ne bomo dali gospodarske priložnosti, potem bodo postali globalni problem, kajti skušali bojo najti svoje mesto na svetu. Zato ne gre samo za vidik moralne dožnosti, gre tudi za to, da moramo razumeti, da ne ukrepanje ustvarja probleme za Evropsko unijo. Upam, da bo teh nič, nič 7 odstotkov ohranjenih do zadnjega trenutka v pogajanjih in eh, to pomeni, da bi pri vsakem naslovu ne znižali vse tistih sredstev, ki so namenjene najrevnejšim državam na svetu. Tukaj obstaja tveganje zlasti za najmanj razvite države in za države z majhnimi dohodki, ker tveganje še vedno obstaja. V današnjem globaliziranem svetu, če obstajajo tveganja v eni državi, pravzaprav to predstavlja tudi tveganje za celotno Evropsko unijo. Mislim, da sem a, v glavnem omenil glavne izzive. In še zadnje, ob, ob zaključku naj povem, da vedno cenim izmenjavo stališč odborom Deve. Vi ste najbolj um, trden podpornik razvojnega sodelovanja. Zato se veselim še večjih izmenjav stališč za vami. Namreč moramo poskrbeti za razvojno agendo po letu 2015 ta mora biti globalno podprta, ne pa da bomo rekli, dobro, poskušali smo najboljše, ampak nam ni uspelo, to ni opcija. In pa drugič, v naslednjih sedmih letih bomo morali poskrbeti za novo kakovost eh, porabe sredstev iz eh, razvojne pomoči in poskrbeti moramo za koherentne politike za razvoj. Eh, vaše zahteve po transparentnosti morajo biti izpolnjene. To se ne bo zgodilo čez noč, ampak tu gre za neko novo mentaliteto, za novo razmišljanje in tukaj nismo sami. Eh, če si ogledamo ZDA, vidimo, da tudi tam se dogajajo spremembe. Če bo Evropska unija sprejela zakonodajo in če bomo dobili zakonodajo na tem področju tudi eh, ZDA, potem bo to starila tudi Kitajska in druge partnerske države in tako naprej. Danes sem dobil tudi vprašanje o konferenci v okviru FLEKT in uh, slišal sem, uh, eh, če Evropska unija je velik trg, ampak Kitajska je še večji trg. Ampak rekel sem, če imate sistem, če imate certifikat, potem lahko od, tudi od Kitajske zahtevate, da kupuje samo na zakonit način pridobljen les. In ne pričakujem, da bi katerakoli država na eh, svetu zavrnila to možnost. Pa še en uh, zanimiv razvoj dogodkov bi želel uh, omeniti. Imamo novega podpredsednika za Svetovno banko za področje Afrike in njegova ideja je, da bi dobili da bi dobili sredstva, ki bi podpirala afriške države pri izpogajanju dostojnih pogodb za eh, industrijo. Dobro, lahko rečemo, da obstaja odgovornost podjetij, ampak eh, res je, da podjetja pri, pri svojih pogajanjih se želijo izogniti tveganjem in eh, želijo imeti tudi najboljše pravne nasvete. In to možnost moramo dati tudi najrevnejšim državam, ko se pogajajo. Tukaj bi lahko pomagali na naslednji način. Na naslednji način. Najprej vprašanje domorodnih prebivalcev. Ko vidim, kaj se dogaja z, z gozdove, mislim, da bi jih morali zakonito zaščititi v pogodbah, ne samo, da nam je mar za gozdove. In pa drugo vprašanje. Eh, gre za vprašanje uh, prostovoljnih smernic v okviru FAO. Um, torej, v zadnjih mesecih smo sicer opazili nekaj, raz, nekaj pozitivnih novic v Afriki. Ampak tukaj potrebujemo ne um, mudno ukrepanje. Kratkoro... Mm, tukaj ne bomo mogli doseči um, kratkoročnih rezultatov, vsaj ne za najrevnejše države. Torej, v glavnem mislim, da tu sicer lahko pričakujemo veliko dobrih novic. Monsieur le... ah. Hvala lepa, gospod komisar. Besedo ima gospod Kačmarek. Pani prevodnica. Gospa predsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi. Hvala komisarju za to predstavitev, za ta nastop iz eh, treh razlogov. Kot prvo, razvojni cilji tisočletja so skoraj da že pri koncu leta 2015, bo čez dve leti. In to, da ne bomo dosegli v vseh državah teh eh, ciljev, to je ena stvar. Ampak drugo pa je, da lahko veliko še dosežemo v teh dveh letih. In to velja povdariti. Kot drugo, ta prvi cilj od leta 2015, oziroma po letu 2015, bo odprava revščine, kajti to je cilj Evropske unije že po pogodbi, kot drugo pa je to tudi cilj, ki ga močno podpirajo nevladne organizacije. Gre torej za to, da je to usklajeno s tem, kar je Evropska unija vse čas podarila in kar tudi civilna družba pričakuje. No in kot tretje, zelo mi je všeč dejstvo, da gospod komisar ne absolutizira kazalnikov. Kazalniki so seveda zelo pomemben element. Mm, pokazatelj učinkovitosti razvoja in zato potrebujemo te kazalnike, ampak kazalniki lahko povzročajo tudi napake, saj zamegljujejo realnost. Lahko dosežemo cilje po kazalnikih, ne pa po vsebini. V naši državi smo nekatere kazalnike iz strategije EU 2020 že dosegli. Imamo najvišji kazalnik eh, visokošolsko izobraženih, ampak eh, pravi cilj doseganja tega kazalnika, naprimer zmanjšanje brezposobnosti, eh, fleksibilizacija trga dela, teh ciljev pa nismo dosegli. Kazalnik smo dosegli. Enako velja torej za razvojno politiko. Doseganje kazalnika še ne pomeni vedno doseganje dejanskih ciljev in eh, mislim, da gospod komisar to zelo razume in to mi tudi zelo všeč. Prav tako bi rad gospodu komisarju zaželel čim več eh, uspeha pri zelo težki nalogi. Generalni sekretar OZN je tematiko ciljev po letu 2015 pustil zelo odprto in enako počno tudi nevladne organizacije, civilne družbene organizacije. Eh, Evropska namenska skupina za obdobje po letu 2015, European Task Force Beyond 2015, je pripravila dokument, ki sem ga preučil in eh, tudi tam so zelo na široko zastavili morebitne cilje in nekdo bo, nekdo bo zdaj moral upraviti to težko nalogo eh, selekcioniranja in določitve teh ciljev. Kajti vsega, kar bi bilo morda potrebno storiti, ni možno storiti, tako da ne gre za enostavno nalogo in uh, mislim, da je ta panel, v katerem sodelujete, gospod komisar, čaka kar težka naloga. Imam pa eno vprašanje v zvezi s posvetovanji, v zvezi s tem, kar civilna družba tudi močno povdarja. Namreč globalna veljavnost politike razvoja, naprimer posebni poročevalec OZN, to je eden od predlogov, ki naj bi ga imeli za to področje. Mi vemo, kako težko je dosegati napredek na tem področju celo na evropski ravni. Ali bi ti cilji, se pravi krepitev koherentnosti politik na področju razvoja na globalni ravni, ali je to sploh realna naloga, realen cilj? Glede na to, da imamo že kar nekaj izkušenj na tem področju v Evropski uniji, vemo, da je to težavno in zanima me, ali je to sploh izvedljivo na globalni ravni, če je že tako težko na evropski ravni. Merci beaucoup, monsieur. Hvala lepa, gospod Cortés Lastra. Muchas gracias, presidenta. Eh, muchas gracias, señor comisario, por, por estar hoy aquí. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala tudi komisarju, da je prišel v odbor. Jasno je, da želimo doseči razvojne cilje tisočletja. Vendar pa do, torej, do leta 2015 smo si zastavili tudi cilj, da bi izkorenili revščino. No, ampak eh, situacija je sedaj drugačna, kot je bila, ko smo zastavili razvojne cilje tisočletja. Najrevnejši ljudje več ne živijo samo v najrevnejših državah, ampak tudi v državami z srednjim dohodkom. Zato moramo poskrbeti za nacionalne politike, zato da bomo lahko zagotovili, da bo bogatstvo pravično porazdeljeno. Zagotoviti je treba socialno mobilnost in vključenost. Um, To pomeni tudi ukrepe na področju zdravja. To bo pomagalo zmanjšati neenakosti. Razvojni cilji tisočletja predstavljajo prej omejeno vizijo revščine in eh, razvoja. Eh, niso upoštevani določeni cilji, kot so mir, dobro upravljanje in tako naprej. Morali bi bolje začeti na live sektorje. Veliko področji razvoja ni pokritih z celi tisočletja, določeni vidiki človekovih pravic, pomankanje vključevanja. Eh, te pomakljivosti je treba eh, odpraviti, treba je vključiti tudi enako spolov. Moja skupina meni, da bi cilji za leto 2015 morali upoštevati vse te omenjene izzive. Izpolniti moramo naše zaveze do leta 2015. Prav tako imamo nove izzive, naprimer na okoljskem področju, na gospodarst, v gospodarstvu, soočamo se za gospodarsko krizo in ko se soočamo s tem, potrebujemo bolj radikalen pristop eh, k izkoreninjanju revščine. Biti moramo bolj učinkoviti in bolj usklajeni. Eh, ne smemo se izgovarjati na gospodarsko krizo. To ne sme biti izgovor na to, da Eh, pozabimo na 100 tisoče ljudi, ki živijo samo enim dolarjem na dan. Potrebujemo novo agendo za eh, politiko, moramo se bolj osredotočiti na zdravje in izobraževanje, potrebujemo politike, ki jih bomo lahko izmerili z ustreznimi mm, kvalifikatorji in ki bodo tudi eh, realistične. Imate vse podporo. Moje skupine, da odidete v New York z bolj realističnim načrtom, gospodarska in politična situacija, trenutna situacija pomeni, da smo nekoliko znižali naše cilje in morali bi biti bolj učinkoviti pri, uh, pobud, pri naših pobudah za razvoj. Hvala lepa, gospod Görens. Hvala lepa, gospa predsednica. Redko sem našega komisarja slišal tako angažiranega in nadušenega, kot je bil danes to se mi zdi zelo dobro. In pravim naš komisar, zato ker ga nekako obrnavamo kot člana naše družine in to mi omogoča, da tudi spregovorim tako iskreno, kot govorijo člani družine. Moram reči, da ne cenim prav zelo kvantitativnih opredelitev, ker to preveč eh, zreducira stvari ki so vezane na človekovo dejavnost. Ampak vendarle vem, da se temu ne moremo ogniti. Ampak eh, poanta je bolj eh, v razmisliku o metodi. Zelo zanimive se mi zdijo misli Andrisa Pibolksa v zvezi z delom in eh, premislekom, ki poteka v skupini, katere član ste. Uh, predlagal bi, da skupaj preučimo situacijo, da se vsi akteri vključijo v analizo razmer, vsi akteri okrog komisije in če se že lotevam te razprave schematsko, naj povem, da potrebujemo naprej analizo in eh, preučiti po eni strani eh, neuspehe, po drugi strani uspehe, ki smo jih doživeli do sedaj, da vemo, kakšno je naše izhodišče. Kar zadeva neuspehe, največji neuspeh je nesposobnost številnih držav, da bi uvede takšen sistem uh, vodenja upravljanja, ki bi odpravil korupcijo, ki bi uspel drugače reševati vprašanje uh, vladanja. To vsekakor je eden od uh, naših ciljev. No, kar pa zadeva uspeh, moramo, mislim, da imeti tudi ta pogum, da opozorimo na uspeh. Mislim, da je velik uspeh globalni boj proti eh, HIV-u, AIDS-u in malariji. Pomembno je, da so se cene zdravil bistveno eh, zmanjšale. Včasih eh, za faktor 100, že 150 gre za antiretrovirusna zdravila med uh, uveljavljenimi idejami mi najbolj moti to, da vse čas govorimo, da trgovina odpravlja revščino. To je le polovica resnice, ampak polovica resnice je tudi polovica laži. In tu moramo biti zelo iskreni in eh, povedati, da trgovina je lahko način, kako odpraviti revščino, ampak če se ta način napačno uveljavlja, potem to negativno vpliva na milijone ljudi. In to pravim zato, ker je moj predgovornik, koordinator za skupino socialistov, to omenil, to diferencijacijo. In mislim, da moramo jasno povedati, kaj sodi v polje mednarodne solidarnosti in kaj sodi v polje interne solidarnosti v državah. In tu se je, mislim, da obraz revščine spremenil ogromno revnih je, ki niso več predmet mednarodne solidarnosti, zato ker so sredstva, ki jih ima na voljo njihova država, zadostna, zato ker se država sama bori proti revščini in to ne sodi več v domeno industrijskih eh, držav, še posebej ne Evropske unije. In to mislim, da moramo tudi narediti pomemben korak naprej. Mislim, da smo soglasni glede tega vprašanja in ko bomo glasovali o teh eh, vprašanjih v Evropskem parlamentu, eh, se potem izkaže, da smo večinsko proti temu, kar pravimo. Tako da mislim, da je pomembno, da se držimo tega, kar pravimo. Pomembno je izpostaviti odgovornost posameznika. Moram reči, da se ne bi več dovolil, da se Evropsko unijo, ki je prva donatorka v svetu, obtožuje, da je odgovorna za večanje števila revnih v državah. Eh, hitrega razvoja, ki imajo vedno več eh, sredstva na voljo, zato da torej se borijo proti revščini. Tu moramo biti odločni. Mislim, da nam eh, lahko uspe doseči razvojne cilje tisočletja v prejšnji ali novi različici, ampak to nam bo uspelo le, če bomo dovolj pogumni, da tudi to temo odpremo. Seveda je to problem. Doseganja določenega odstotka. To lahko dosežemo, ampak eh, mislim, da ne moramo kar a priori, a priori izključiti neuspeha. Moram pa, da, moram pa povedati, da moramo izpostaviti tudi dejstvo, da obstaja tudi druga mm, sredstva, druge načine za bojo proti ekstremni revščini in eh, tu mislim, da moramo potrkati na vest vseh tistih, ki nosijo odgovornost, ki jo morajo prevzeti, v prvi vrsti so to tisti, ki se skrivajo za prvanom suverenosti, da jim iz tega naslova potem ni potrebno prevzemati odgovornosti za boj proti revščini. Hvala lepa. Besedo ima gospa Zaborska. Merci beaucoup, madame la présidente. Uh, dear commissioner, Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani komisar, hvala lepa za uvodne besede. Dovolj bi želela povedati. Prvič, pomankanje sodelovanja na selektiven način. Nekatere nevladne organizacije onemogočajo dostope evropskih poslancev do konferenc, ki so financirane z davkoplačevalskim denarjem. Um, Želela bi podati nek eh, konkreten primer. Rada bi povedala, kako se imenuje Euro NGO, kako se obnaša Euro NGO do evropskih poslancev. To je glavna krovna organizacija, ki jo financira Evropska komisija, zato da bi dosegla uh, razvojne cilje tisočletja v zvezi z eh, zdravjem mater, z reproduktivnim zdravjem in spolnim zdravljem. Delujejo v tesnem sodelovanju z vašimi službami. EuroGO eh, je organizirala tudi mednarodno konferenco o reproduktivnem zdravje, zdravju v Bruslu, zato da bi določila agendo za čas po letu 2015. Dobesedno vse agencije in nevladne organizacije so bile povabljene. Sama sem uradno prosila za to, da bi bila na to konferenco povabljena kot stalna članica odbora DEVE in dobila sem neobljuden odgovor Euro NGO. Um, ehm, češ ne potrebujemo njene pomoči. Celo natisnila sem kopijo tega pisma, kajti resnično se mi zdi nekaj nevrednega. Vaš generalni sekretarat financira uh, Euro NGO in pa François Moreau, uh, ki predstavlja Euro NGO na, na tej mednarodni konferenci. Ampak uh, poslanci iz odbora DEVE so izključeni iz te medvla, uh, mednarodne konference, uh, Eh, zato da bi spregovorili o istih temah, kot ste vi o njih spregovorili danes. Ja, vem, da vi niste organizator mednarodnih konferenc v Bruslju, ampak vseeno. EuroNGO je glavno orodje Evropske komisije za dosego uh, petega razvojnega cilja tisočletja o spolnem in pa reproduktivnem zdravju. Moja druga točka je povezana z vodilnimi načeli glede ekstremne revščine in človekovih pravic. Eh, to je bilo predloženo strani poročevalca za to področju v Evropskem svetu za človekove pravice. Pred nekaj leti je bilo predloženo to poročilo. Točka 7, 72 povdarja načelo starševske odgovornosti, ko gre za revščino otroka. In moje vprašanje je naslednje. Kako Evropska unija spoštuje načelo um, starševske odgovornosti za revščino otrok? Revščina otrok je odprto vprašanje, ko gre razvojne eh, cilje tisočletja, ampak ne vem, kako konkretno je tukaj odraženo to načelo eh, starševske odgovornosti. Hvala lepa. Hvala besedo, da bi komisar Pibalks za odgovor na ta prvi krok vprašanj. Well, thank you very much and thank you. Najlepša hvala vsem vam za pripombe. Moji sodelavci so vam pozorno prisluhnili vašim idejam in predlogom, ki so bistvenega pomena, ko gre za soočanje s temi zadevami. Želeli bi se namreč pripraviti na sporočilo, ki ga bo o teh zadevah naslednje leto eh, sprejela komisija. Zelo pomembno je, da tukaj prisluhnemo tudi stališčem evropskih poslank in poslancev. Sedaj pa konkretna vprašanja. Filip je vprašal, kdo bo novi poročevalec. Ne vem. Ne vem, ali ima smisel ustvarjati še eno novo institucijo, kajti v okviru Združenih narodov jih je toliko, da jih jaz vseh ne poznam. Zame je UNDP agencija tista, ki bi lahko bila naš glavni partner, to je Agencija Združenih narodov za razvoj. To so partnerji, s katerimi bi želel sodelovati. V okviru Združenih narodov se to da, ampak so še nekateri drugi. Vsekakor UNDP je agencija, ki deluje na tem področju. Nove institucije pa vedno uh, ustvarijo probleme, ko gre za iskanje virov financiranja za nje in ko gre za njihovo vključevanje v infrastrukturo združenih narodov. Ko gre za trajnostni razvoj, sedaj obstaja nek posebni odposlanec ali chief executive, torej glavni izvršni direktor. Ampak veste, eno leto bo še trajalo, da bo ta njegova institucija začela delovati, da bo on pravzaprav začel delovati. To pa so bolj zamudne eh, zadeve. In eh, mislim, da so obstoječe institucije čisto dovolj, kajti imajo že finančna sredstva, pa tudi enostavne se lotijo teh vprašanj. Potem vprašanje, ki je bilo zastavljeno v zvezi z človekovimi pravicami in njihovo vlogo v okviru uh, obdobja po letu 2015. Seveda je to nujno. Evropska unija je svetovni akter, delujemo na svetovnem, mm, v svetovnem okviru in naša vloga je brez dvoma bistvenega pomena v večstranskih eh, prizadevanjih. Veliko časa je že minilo in eh, če tudi nekateri pravijo, da se nove supersile, velesile rojevajo, sem sam prepričan, da je ta čas že za nami. Mislim, da moramo naše izkušnje sedaj izkoristiti za to, da bi izoblikovali čim boljše opcije oziroma možnosti, ki se nam ponujajo. Charles, mislim, da je govoril o tem. Vem, da smo v Evropski uniji daleč od popolnosti, ampak vseeno, to, kar počenjamo in kar smo že dosegli, ljudje spoštujejo po uh, svetu. Morda tega ne priznajo na glas, ampak uh, kljub kritikam obstajajo zelo pozitivni odzivi na to, kar počenjamo. Ljudje nas spoštujejo in mislim, da je to lahko tudi vir zadovoljstva za vse nas. Istočasno pa vem, da moramo biti še bolj učinkoviti. Charles je omenil celo vrsto stvari. Seveda je moč ugotoviti, da je mm, boj proti HIV-AIDS-u izjemno uspešen bil. Danes je sicer to še odprto vprašanje, ampak eh, to več ni nikakršen izziv. In če bomo hoteli vsaj glavne bolezni, ki si jih omenil, izkoreniniti, mislim, da bomo veliko dosegli. Obstajajo pa seveda nekatere meje v zvezi s tem, kar lahko repliciramo. Ta globalni sklad ima svoje prednosti in se osredotoča na tri glavne bolezni. HIV, AIDS, malarijo in tuberkulozo. Vendar na teh področjih je potrebno še marsikaj opraviti. Gari, mislim, da je dobro predstavil potrebo po imunizaciji. Obstajajo še vedno v okviru Združenih narodov države, kjer tega niso uveljavili. Potrebujemo tematski pristop na tem področju, pa tudi pristop glede na posamezno državo. In pri tem ne smemo izpostavljati ene države nasproti druge, čež da so eni bolj uspešni kot drugi. Mislim, da potrebujemo tukaj celovit tematski pristop. Nekater, v nekaterih državah je seveda še nekaj težav, korupcije, vendar nas to ne sme odvrniti od nadaljnih naporov. Konec koncev bodo nekoč ljudje tudi v teh državah glasovali na volitvah na podlagi svojih pričakovanj. Kolikor moje izkušnje kažejo, lahko rečem, da se stvari izboljšujejo v državah. Včasih takšne države stigmatiziramo, zato ker pač niso popolne. Ampak mislim, da bi morali priznati jim tudi napredek, ki so ga naredile. Če se vrnem na Liberijo, drži eh, proces izdanja licenc ni transparenten. Ampak kaj naj naredimo? kritizirali smo vlado in eh, prekinila je prvi javni natečaj, pripravila je drugega, ki je bil nekoliko boljši. Ampak prav je, da je vlada v Liberiji odreagirala ne na naš pritisk, temveč zaradi zahteve civilne družbe v državi sami. To je treba priznati. Klobuk dol, bi rekli francozi. In eh, mislim, da to velja še za nekatere druge države. Ne smemo uh, izgubiti poguma. Trgovina je naslednje področje. Sam nisem zelo prepričan, da bo trgovina spremenila stvari. Nek, neka avtorica, ki je pisala o tem, mislim, da se moti. Ja, trgovina že vpliva. Ampak revščine z odpiranjem trgovine in trgovinskih eh, duri, če smemo reči, ne bo razrešilo problema revščine. Stvari pač niso tako enostavne. Ta avtorica mislim, da s svojimi stališči v svoji knjigi pravzaprav nas vabi v neko um, zanko. Nar infrastruktura, naravni veri, so tudi potrebni. Zame je pomembno, da sedaj ustrajamo na preglednosti, transparentnosti. Če bomo omogočili še nadaljno korupcijo s tem, da ne bomo transparentni, ne bomo nikomor naredili usluge. Revne težele živijo v revnem svetu in se borijo za vsakodnevno preživetje. Nekateri pravijo, ja, nekatera podjetja ustvarjajo dobičke na škodo domačega prebivalstva in tako naprej. Tako ne gre. Moramo podpreti države same, eh, ko gre za trajnostni razvoj, ko gre za večjo transparentnost. Na ta način poskušamo doseči napredek. Uvažamo, proizvode, ki jih zakonito lahko uvažamo iz teh držav, istočasno pa jim pomagamo, kjer gre. Ta eh, sklad, ki deluje na področju razvoja trgovine, je skromen, kar zadeva sredstva, ampak je vseeno je nekoliko že koristil v praksi. Šokiran sem nad tem, kar mi je povedala, kar nam je povedala gospa Zaborska. Edino, kar lahko rečem, je, da bom Euro NGO organizaciji poslal eno pismo. Mi ne financiramo njih, eh, temveč jim omogočamo, da se udeležujo nekaterih javnih eh, natečajev eh, komisije. Ampak absolutno nespremljivo je to, kar ste povedali in šokiran sem s pričo tega. Še nikoli nisem doživel česa takšnega. Konec koncev je Evropski parlament par excellence partner organizacijam, kakršni so oni. In če vam pravijo, da vas ne potrebujo, potem kršijo eh, temeljna načela demokracije. Šokiran sem in pisal bom tej organizaciji in zahteval pojasnilo od njih, kaj se dogaja. To je vse, kar lahko rečem, to, ta konferenca ni eh, konferenca, ki organizira komisija. To organizacijo sicer podpiramo iz drugih razlogov, ampak mislim, da imam legitimno pravico, da od njih zahtevam pojasnilo. Odgovornost staršev je naslednje področje. To je zelo zapleteno vprašanje. Na tem področju ne delamo kaj dosti. Vem, kaj imate v mislih, ko postavljate to vprašanje, ampak veste, realnost je drugačna glede na del sveta. V eni od eh, držav razvoju smo sofinancirali projekte usposabljanja trenerjev za nogomet, eh, nogometna moštva. Običajno pravijo, naj bi v teh državah tudi država kaj naredila, ampak kaj, ko je v teh državah mati edini starš v velikem številu primerov. Matere, ki so samohranilke v marsikaterem primeru v državah v razvoju, pač morajo skrbeti za bolj osnovne zadeve, kot eh, kako nahraniti svoje otroke. Ne morejo razmišljati o tem, da je za otroke dobro tudi, da naprimer sodelujo pri nogometnih eh, tekmah. Gre za globoko zakoreninjene probleme in mislim, da moramo še vedno podpirati otroke tako da bodo njihove družine, ko jih bodo enkrat imeli, eh, štartale iz boljšega temelja. Zato se mi zdi, da dve stvari pomembni za otroke. Prvič, dati jim dobro eh, osnovno izobrazbo. Na ta način bodo imeli več možnosti, da pridejo do sredstev. Po drugi strani pa morajo tudi imeti uh, priložnost eh, zdravstven, dobre zdravstvene oskrbe. V mnogih primerjih, Charles je govoril o globalnem skladu in tako naprej, se zgodi, da pač od, m, mm, starši umrejo zaradi HIV-AIDS-a in otroci ostanejo sami na cesti. To je zelo zapleteno vprašanje v mnogih delih sveta. Seveda bi lahko uh, o tem se pogovarjali z vladami, ki morajo imeti politike podpore družinam. Ampak tukaj so stvari zelo raznolike. Zabeležil sem si vaše mnenje. No, to v nekaterih državah morda počnemo, ampak ne na zelo široke eh, podlagi. Hvala lepa, gospod Neusser. Ähm, Sie haben viele Komplimente bekommen. Hvala lepa, gospod komisar. Veliko komplimentov ste dobili upravičeno. Mislim, da je Evropska unija na vaši strani pri pripravi cilju izločite politu 2015. To je vezano na vas kot eh, komisara in tudi na vas kot osebo, kar ste danes pokazali. Rad bi se osredotočil na boj proti revščini, ki je veliki cilj z vedika ciljev tisočletja, razvojnih ciljev tisočletja. Najpomembnejši cilj Mm, tu pri boju proti revščini na svetovni ravni. Nam je na nek način ušel iz pred oči strukturni vidiki na enakosti in pa ekološka trajnost. To so vprašanja, ki so nekako prišla v ozadje. Charles Gorens in ostali so dejali, da moramo iti po drugačni poti, kar zadeva boj proti revščini. Naj omenim dve številki. Leta 1990 je 39 odstotkov najrevnejših oseb živelo v državah v razvoju. Leta 2008 živi 72 odstotkov najrevnejših v državah s srednjo eh, prihodkovno ravnjo. To torej pomeni, da moramo tudi tu obrati drugačno strategijo. Mislim, da smo pri razvojnih ciljih tisočletja, kolikor Eh, koli so uspešni in kolikorkoli so pomembni, smo pozabili na določene vidike človekove pravice, državljanske pravice, pravica do eh, participacije, eh, pravica do obrambe in tu mislim, da potrebujemo nov pristop k razvojnim ciljem tisočletja. Te cilje se še vedno preveč določa od zgore na vzdolj, z severa proti jugu in osmi cilj tisočletja, razvoj globalnega partnerstva, da ima relativno malo vsebine. Tako da mislim, da moramo nekoliko bolj pogledati sebi v oči. Imamo veliko dobrih civilno-družbenih organizacij, veliko dobrih nevladnih organizacij, ampak to je preveč osredotočeno na severno Evropo, enako velja tudi za našo potrošniško eh, družbo, to velja tudi za trgovinske sporazume, skupno kmetijsko politiko in tudi vprašanja, kot je izvoz orožja, so s tem povezane. Tako da mislim, da moramo pogledati širše kot zgolj osem ciljev, razvojnih ciljev tisočletja, ko gre za razvoj prihodnih ciljev te vrste. Hvala lepa. Mikrofon za predsednico, prosim. thank you very much. Commissioner, thank you very much. Um, I was going to ask about diseases, but you already spoke about it. Hvala lepa. Želel sem poprašati o boleznih, ampak o tem ste že spregovorili. Še eno vprašanje v zvezi z čisto vodo. Tudi to je en izmed bistvenih ciljev. Štiri izmed tega odbora smo marca obiskali Indijo, zato da bi skušali poiskati odgovor na vprašanje, ali naj pomagamo Indiji ali ne. Del našega obiska je bil. Uh, obisk obrata v Puščavi, v Radarstana, kjer smo opazovali obrat za čiščenje vode, financiranega strani Evropske unije. Eh, deloma je ta obrat bil izgrajen z lastnimi rokami. Eh, to je bilo nekaj izrednega in eh, naša ideja je bila naslednja. Eh, morda bogati indici v, nedel, v New Delhiju ne potrebujo naše pomoči, ampak tistih eh, na milijone indicev v revnem delu Indije pa potrebuje našo pomoč. Ali lahko poveste še nekaj besed o čisti vodi in o eh, boleznih? Hvala lepa. Komisar Pibaks, beseda je vaša, da odgovorite na teh nekaj vprašanj in zaključite. Well, was... Hvala lepa. Začel bom z vprašanjem gospoda Neuserja o trenutnem stanju in perspektivah. No, eh, različni strokovnjaki imajo o tem različno mnenje, ampak moje mnenje je to, da se bo globalna revščina spremenila. Manje bo v državah, v državah za srednjim. Eh, dohodkom, ampak tveganja obstajajo v najmanj razvitih državah in državah s nizkim dohodkom, ker je tam eh, rast prebivalstva zelo velika. In pa drug, drugo področje, tako imenovane krhke oziroma propadle države z srednjim dohodkom. Takšne države obstajajo, omenil bi dve izmed teh, naprimer Pakistan. In pa omenil je tudi Nigerija. To sta tehnično gledano državi s srednjim dohodkom, ampak vemo, kako občutljiva je situacija v teh državah. Zato je tam tveganje revščine zelo veliko. Zato bi rekel, da je naš pristop eh, primeren, da se torej osredotočimo na najmanj razvite države in na občutljive države. Tam je naša dodana vrednost najmočnejša in tam je tudi tveganje največje. Kaj pa pričakujemo od globalnega odgovora? Eh, dobro, razumem prizadevanja eh, Indije in pa Kitajske, ampak mislim, da bi jih morali zavezati, da delujejo na delegaciji eh, moči v njihovih državah. Eh, kakor je povedal eh, Newton, eh, gospod Newton Dan, v Indiji je veliko revščine, ampak oni nočejo pomoči. Ampak potem bo pač se Indija morala sama ukvarjati z tem problemom. Um, res je, da lahko priznamo prizadevanja zaradi zmanjšanja revščine v kitajski uh, Eh, in pa v Indiji, ampak naša pomoč je tukaj manj pomembna. Ampak, če pa vzamemo eh, najmanj živite države, kakršna je naprimer Nepal, eh, če ta poskrbi za, če tukaj je poskrbljeno za napredek, naša pomoč pomeni zelo veliko razliko. In če si ogledam pod Saharo in ostale države, ne vem, kako bi one lahko se borile proti revščine brez naše pomoči. To, na ta način moramo podati naše argumente. Sedaj pa vprašanje tveganja od zgora na vzdolj in pa od spoda na vzgora. Tukaj moramo upoštevati določena dejstva. Pri mojem delu vidim ta razkol med eh, severom in pa jugom. Sever je razvojna pomoč, jug pa države v razvoju, In uh, v obeh državah imamo velike spremembe. Na severu imate, naprimer, uh, države kot je Latvija. Če bi imeli drugačno geografsko pozicijo, bi morda uh, spadali bolj na jug. Um, tu gre torej za neko umetno delitev, ki jo moramo premustiti in tukaj ne napredujemo tako, kot bi si to želeli. deloma bi dosegli večjo učinkovitost, če bi imeli tudi podporo Kitajske in pa Indije. Sedaj pripravljamo možnost globalnega partnerstva za učinkovito razvojno sodelovanje, tako se to imenuje. Prvo srečanje bo potekalo konec letošnjega leta. Logika te pobude je ta, da bi se se razvojna pomoč nekako razširila na več entitet. Če si ogledamo na primer delovanje, tukaj lahko upoštevamo na primer uh, Nigerijo, tukaj si prizadeva za posodelovanje finančni minister, potem cenimo tudi eh, večjo odprtost Indonezije za to sodelovanje, ampak tistih uh, tiste velike tri, Indija, Kitajska in pa Brazilija, se še obotavljajo. Morda se bodo na koncu te pobudi pridružile. No, uh, ni sedaj UNDP edina, ki ustvarja to filozofijo nove arhitekture, pa še nimamo. OECD DAG bo še vedno glavno gonilo za naslednjih sedem let in ne uh, Eh, ob, ne mm, upoštevam te kritike, da gre za pristop od skoraj na vzdolj. To je dejstvo. In pa drugo dejstvo, ne glede na to, kakšen okvir bomo predlagali, bo za to potrebno soglasje. To pomeni, da moramo resnično tokrat prepričati naše partnerje, da podprejo nek globalni format in da nas ne bodo napačno razumeli. Včasih moram pojasnevati naš koncept zelene rasti. Sprašujejo me, kaj pa je ta zelena rast. Jaz jim govorim o tem, da to pomeni trajnostno rast in pa izravo vseh potencijalov, ki jih imaš. To pomeni zelena rast. Ampak oni to še sedaj ne razumejo na pravilen način. Takšnim nesporazumom se moramo izogniti zato, da bomo lahko napredovali. Še nekaj besed v zvezi z eh, čisto vodo in sanitarnimi sistemi. Vse, kar je povezano z, z kmetijstvom, z varno skrbo s prehrano, z eh, zdravjem, vse to je povezano seveda tudi z čisto vodo. To je Torej gre za, dosto, za vprašanje dostopa do vode, zdravja in pa energije. Pogosto je tudi energija ključnega pomena za to, da lahko dobiš vodo ali da dobiš prehrano. Zato si bomo še naprej prizadevali, želeli bomo sodelovati z vsemi eh, državami, tudi z državami v razvoju, z Indijo in z vsemi ostalimi, ampak eh, ko gre za bilateralno sodelovanje, bi bilo bolje, če bi se. Evropska unija osredotočila na manj razvite ali najmanj razvite države in uh, naš predlog pokriva samo 20, 12 odstotkov naših obveznic. Tukaj ostane torej skoraj 90 odstotkov Gospa predsedujoča, zahvaljujem se za to izmenjavo stališč. Mislim, da je bila zelo koristna. Seveda sem, pričakujem tudi individualne predloge poslancev glede tega, kaj, o čem bi morali spraviti v okviru panela. Ampak ta panel je samo prvi korak, gre za dolg postopek. Pomemben pa je, da že panel eh, stopi na pravo pot. In eh, to seveda pomeni tudi to, kar je povedal Filip. Zastaviti si moramo prednostne naloge, ne moremo doseči vsega. Enostavno je si zastaviti vse mogoče cilje. Ampak takoj, ko ne izpolniš vseh teh ciljev, si se izpostaviš kritikam. Zato moramo to, nekako, to dvoje nekako spraviti. Hvala lepa, gospod komisar, za to, da ste z nami delili vašo, vaše videnje obdobje po letu 2015. Člane torej zdaj pozivate k temu, da vam posredujejo teme, o katerih naj bi v panelu razpravljali. Mislim, da so vsi naši člani to dobro slišali, tako da še enkrat hvala lepa. Eh, podrazno ni ničesar. Naše naslednje zasedanje bo potekalo tu v Bruslju v ponedeljek 5. novembra od 15.18.30 in v torek 6. novembra od 9.12.30. Hvala torej vsem za vašo, vašo prisotnost. Še posebej se zahvaljujem tolmačem, ki so žonglirali med različnimi jezikovnimi kombinacijami. In danes je bila organizacija dela nekoliko zapletena zaradi skupne seje z odborom AFED za glasovanje o nagradi Saharova. Hvala tudi asistentom v dvorani, ki so morali spopasti se za veliko količino ljudi, ki so sodelovali pri našem glasovanju. Še enkrat hvala vsem.